Evropa dejansko z partnerji po svetu to uveljavila in izkoristila eh, uh, vse možnosti, ki za to obstajajo. Hvala lepa. Hvala. S tem je sklenjena skupna razprava. Glasovali bomo jutri. Spoštovane kolegice in kolegi, naslednja točka dnevnega reda je poročilo gospoda Kaze, skupen sistem davka na dodano vrednost glede trajanja obveznosti spoštovanja najnižje splošne stopne. E, takoj bomo začeli z razpravo. Prvi govornik je poročevalec gospod Kaza in sicer ima na voljo štiri minute. <coughs> Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najprej bi vas rad opozoril na to, da nas čaka v odboru Ekon zelo pomembno glasovanje. Zato številni člani nažalost pri razpravi ne bodo prisotni, kajti glasovanje se je ravno kar začelo, mi z razpravo zamujamo. Kot je predsedujoča prav povdarila, je to poročilo zelo pomembno, zato ker se ukvarja z sistemi DDV, ki jih je treba spremeniti. Kot vsi vemo, pogajanja za spremembe v trenutnem sistemu DDV še potekajo in potekajo že kar nekaj časa in ta trenutek še ni prišlo do preboja. Prehodni sistem, ki obstaja že od leta 1993, se kar naprej podaljšuje in kot vemo, takšno stanje stvari ni več zdržno, zato moramo v najkrajšem možnem času najti stalno rešitev. Ta prehodni sistem za DDV ne prinaša ustreznih rezultatov za notranji trg, ravno tako zmanjšuje učinkovitost podjetij, istočasno pa negativno vpliva na eh, gospodarjanje podjetij po celi Evropi. In Ravno zaradi tega pa je ta sistem tako izpostavljen različnih oblikah eh, davčnih goljofij, kot je naprimer davčna goljofija v obliki vrtiljaka ali karusel in to seveda zelo negativno vpliva na prihodke v proračune držav članic. Rešitev, ki jo moramo najti, ni lahka in samo po poglobljeni razpravi nam bo mogoče najti ustrezno rešitev. Kot vsi vemo, nam je komisija pred nedavnim zagotovila, da bo zelo kmalo izdala tako imenovano zeleno knjigo in da bo lahko razprava potekala o eh, tej zadevi. Poročilo, za katerega sem odgovoren, poziva komisijo naj zagotovi, da je ta eh, postopek učinkovit in da bo narejeno vse, kar je potrebno, da se zagotovi, da bo novi sistem takšen, ki bo omogočil bolj učinkovito delovanje notranjega trga. Drugič, ta novi sistem mora tudi znižati obremenjenost gospodarstva in tretjič, novi sistem bo tudi učinkovit v boju oziroma mora biti učinkovit v boju proti davčnim goljofijam. Odbor Ekon je že potrdil to poročilo in odbor Ekon tudi poziva komisijo naj predloži do leta 2013 konkretne predloge. In naj podarim še enkrat, kar sem ravno kar povedal. Ne smemo imeti. Več negotovosti na tem področju. Eh, predlogi eh, morajo biti objavljeni do leta 2013. Ne pričakujem, da bomo takrat imeli novi sistem. In mislim, da govorim v imenu celega parlamenta, če rečem, da da bi bili zelo zadovoljni, če bi trenutni sistem bil nadom, eh, zamenjan z novim pred koncem našega mandata. Zato pričakujemo resne, resne korake in upamo, da bojo novi predlogi k malo na mize. Zahvaljujem se poročevalcem v senci kolegom in resnično upam, da bo razprava o tem vprašanju zanimiva, dobra eh, in da bomo čim prej našli rešitev. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Kaza, v imenu komisije dajem besedo komisarju Šemeti. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane članice in člani. Evropskemu parlamentu, zlasti Davidu Kazu, se zahvaljujem za ta konstruktivni pristop v poročilu o e, sistemu DDV in ta predlog je enostaven in ni sporen. Hitro mnenje e, Evropskega parlamenta o predlogu komisije bo e, omogočilo, da svet sprejme e, novi predlog pred koncem leta, se pravi, tik preden potečejo trenutno veljavna pravila. V svetu so o tem predlogu že razpravljali na ravni delovne skupine in nobene težave ni videti za sprejem tega predloga. Kot pravi David Kaza, bo predlog komisije zagotovil pravno gotovost podjetjem, ravno tako pa bo omogočil ustrezno ocenjevanje. Eh, in ustrezne ravni standardne oziroma splošne DDV stopnje. Komisija pozdravlja široko razpravo o prihodnosti DDV-ja, tako da bomo lahko odpravili eh, številne pomankljivosti v trenutnem sistemu DDV, kot je kompleksnost, visoka raven eh, administrativnega bremena za podjetja in pa goljofije. Pred koncem leta bomo objavili zeleno knjigo, ki bo ocenila trenutni sistem in ki bo vsebovala tudi usmeritve za vprehe, vnaprej. Potem zanimajo tudi eh, odgovori na vprašanje, kako doseči enostavnejši, robustnejši sistem in kako zmanjšati stroške za podjetja, zlasti za majhna in srednja podjetja, istočasno pa kako eh, zagotoviti učinkovit boj proti davčnim goljofijam in zagotoviti ustrezno fleksibilnost državam članicam. Na podlagi teh rezultatov bo komisija oblikovala svojo bodočo vlogo na področju DDV pripravili bomo eh, sporočilo o poti naprej ob koncu leta 2011. Amandmaji, ki jih je parlament uložil, kažejo interes parlamenta eh, za razpravo o bodoči strategiji na področju DDV. Upam, da bo razprava z vami o tej pomembni temi plodna. Vendar pa menim, da so ti predlogi sprememb izven področja uporabe predloga, o katerem govorimo danes, kajti ta govori samo o periodičnem podaljšanju. Še več kot to, nekateri predlogi spremem že prejudicirajo razpravo, ki naj bi potekala na podlagi zelene knjige. To velja zlasti za predlog spremembe, ki zahteva od komisije predlog o dokončnih pravilih za stopne DDV do leta 2016 komisija ne more prevzeti odgovornosti, da bo do določenega eh, roka predložila predlog za DDV stopnje. Ravno tako ne moremo predvideti, kakšen bo rezultat eh, razprav, ki bo obsegala več stvari, kot pa so samo stopnje za DDV. Upajmo, da bo ta razprava dala jasno idejo o tem, kam v prihodnje in komisija bo pripravila bodoči predlog, upoštevajoč rezultate te konsultacije. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa v imenu skupin, ena in pol minuta, v imenu Evropske ljudske stranke, gospa Isaja. Najlepša hvala. Ta predlog. govori o tem, da bi se trenutni sistem nadaljeval do leta 2013 in da bi omejili eh, najnižjo stopno DDV na 10 eh, odstotkov. Zelo pomembno je, da, komis, da komisija pri, pripravi eh, oceno tega sistema. Imamo eh, svoje predloge sprememb, In kot ste lahko videli, gospod komisar, so ti predlogi sprememb zelo pomembni. Gre za to, da moramo vedeti, v katero smer in ti predlogi sprememb jo nakazujejo. V prvi vrsti je treba omejiti upravno breme, zlasti za majhna in srednja podjetja. Istočasno pa moramo narediti vse, da bo manj eh, davčnih goljofij na področju DDV-ja. In Mogoče bi bilo dobro, da bi eh, razmislili o obeh elementih istočasno v kontekstu reforme sistema DDV. Pri vsem tem pa, kot sem rekla, ne smemo pozabiti boja proti davčnim goljofijam. Pri poročilu eh, kolega Kaze smo poskušali upoštevati ta dva elementa in prečakujemo, da bo komisija opravila svoje delo. Hvala lepa, gospa Esaja v imenu socialistov in demokratov za dve minuti, gospod Kutaš. Președinte, așa cum se arată în propunerea de directivă a Consiliului. Kako vidimo v predlogu te direktive, ima najnižja stopnja DDV-ja do sedaj dobro delovala, ampak potrebujemo skupno ureditev, ki bo upoštevala tudi zaključke oziroma lekcije, ki smo se jih navčili iz različnih kriz v Evropi. Potrebujemo novo evropsko politiko na področju davka na dodane vrednosti, ki bo govorila o odpravi ovir, ki še vedno obstajajo za majhna in srednja velika podjetja. Tukaj se želimo bojevati tudi proti ponarejanju. Eh, v glavnem menim, da moramo prehodno doložbo podaljšati, Eh, do, leta, do januarja leta 2015. Na ta način bomo dobili potrebno varnost. Eh, istočasno pa bo to pripeljalo do boljše uskladitve davčne zakonodaje. Pričakujemo torej novo ureditev na tem področju. Želel pa bi opozoriti tudi na to, da Želijo nekatere vlade zvišati stopnjo DDV na 24 odstotkov, naprimer v Romuniji in pa na Mačarskem. Do sedaj so se vlade dogovorile o maksimalni stopnji, ki je znašala približno 10 odstotkov. Eh, tega so se vlade do sedaj držale. Če bo kdo želel preseči ta prak, pa moramo to na vsak način preprečiti in zato potrebujemo tudi nova pravila. Upoštevati moramo tudi naslednje. Prebivalstvo trenutno trpi zaradi revščine in s tem bi jih še dodatno obremenili. Uvedba višjega davka na dodano vrednost eh, še ne bo pripeljalo do tega, da bi ljudem zagotovili boljše dohodke. Kutež. Hvala lepa, gospod Kutaš. V imenu Alde, minuto in pol, gospod Šmit. Herr talman, herr kommissionär och ett stort... Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej se želim zahvaliti poročevalcom. Mislim, da bi se načeloma morali izog, izogibati nadziranju inflacije s pomočjo stopn DDV, ampak dokler te stopne ne vplivajo na notranji trg, smo sprejemali razlike med državami članicami. Profesor Monti v svojem poročilu o enotnem trgu govori o tem, da imajo lahko tudi današnje razlike v stopnah DDV-ja negativni učinek na enotni trg. Zato smo zahtevali enotno stopno DDV, tako da bi v prihodnje lahko zagotovili, da bi direktiva o DDV predstavljala enega načela enotnega trga in da eh, te stopne ne bi bile samo v interesu posameznih držav. Kot je bilo omenjeno, zelo pomembno je znižati administrativno breme, ravno tako pa moramo pomagati eh, pri problemih, ki jih imajo sedaj davčne uprave. Fiskalna vprašanja so seveda nacionalna po svoji naravi in vprašanja, to želimo tudi obdržati, ampak ne smemo pozabiti, da dobro delojoči eh, notranji trg zahteva več sodelovanja tudi na davčnem področju in zato upam, da si bo komisija upala ta vprašanja vključiti v svoj notr, naslednji predlog in da bo upoštevala, da je dobro delojoči enotni trg eh, izhodišče kljub nacionalnim razlikam. Eh, težke odločitve v težkih časih zahtevajo poglobljeno analizo. Najlepša hvala, gospod Šmit, sedaj pa postopek Catch the Eye, gospa Basesko, za minuto. No está no no la señora Masescu. Bueno, pues. Yani. Ja, no. Potem pa gospod Paska za minuto. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegyne, kolegy. Hvala lepa, spoštovani gospod komisár, kolegi in kolegice, predsedujoči. V predlogu komisije komisija predlaga minimalni DDV oziroma najnižjo stopnjo DDV uporabljati še naslednjih pet let. Cilj sicer razumem, gre za jamčenje pravne varnosti, ampak vseeno menim, da bi si morali še bolj prizadevati na področju usklajevanja. Veliko težav podjetij in pa veliko primerov ponarejanja kaže na to, da je uh, Eh, da so davčne stopnje v Evropi zelo slabo organizirane in to ni problem samo v Evropski uniji, ampak tudi pri pravilih, ki se uporabljajo v mednarodni trgovini. Ta omogočajo ponarejanje v številnih primerjih eh, in pogosto se takšno ponarejanje zgodi skoraj da na legitimen način. V duhu in v interesu naših podjetij je, da se sistem davka na dodano vrednost razišče in preveri. 2013 se mi zdi realno leto za potrebne spremembe. Ta problem je potrebno rešiti na boljši način. Najlepša hvala, gospod Brons. Davki so nujno zlo in davčne stopnje, ki so postavljene pred potrebami, so določene eh, za to, da se eh, od ljudi pobere tisto, kar niso porabili in se potem to porabi za nekaj drugega. Eh, skupni standard, skupna nižja stopna, to je komisija predlagala 93 leto in s tem bi še več pristojnosti vzeli iz rok držav članic. Kaj ti pobiranje davko je ena soverenih značilnosti soverene države? Kaj ti, če bi se to spremenilo, potem bi države članice postale čisto brez eh, močne. Eh, v bistvu je eh, ničelno to, kar se govori o zmanjšanju upravnega bremena. Vse skupaj se eh, bo pomenilo samo večjo moč Evrope. Hvala lepa, gospod Brons. Gospa Vasescu ste prišli nazaj na svoj sedež. Zelo ste disciplinirani, zato boste dobili eno minuto. Se upravičujem, glasovanje je potekalo v odboru eh, Ekon. Nova strategija DDV se osredotoča na odpravljanje davčnih ovir in na ustvarjanje boljšega okolja za majhna in srednja velika podjetja. Eh, Na področju notranjega trga tukaj še ne obstaja ravnovesje in majhna in srednja velika podjetja so zato v slabšem položaju na trgu. Poleg tega sedanji sistem DDV eh, je takšen, da obstaja veliko pomankljivosti in ponarevalci to z vsem pridom izkoriščajo. Komisija bi morala objaviti tudi posvetovanja o DDV-ju, posvetovanja, ki jih je vodila z vsemi udeleženimi akterji. Tukaj moramo govoriti tudi o možnosti najviše zgornje meje za DDV, pa tudi za um, organ nadzora nad temi DDV. Hvala lepa, gospod Basesko. Sedaj pa dajem spet besedo gospodu komisarju. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane članice in člani. Zahvaljujem se vam za vaše komentarje in za mnenja izražena v tej razpravi. Vesel sem, da se Evropska komisija in parlament strinjata o tem, da je treba ponovno razmisliti o trenutnem sistemu DDV. Kot sem povedal v uvodu, pozdravljam duh teh amandmajev, ki se nanašajo na uh, prihodnost DDV-ja komisija vsekakor meni, da je to tehnični predlog in se nanaša samo na periodično podaljšanje minimalne ravni eh, splošne stopne DDV. Iz, iz eh, konzultacij o novi strategiji pa bo moral eh, razložiti, zakaj je prezgodaj za določitev enotnih splošnih stopenj. Vendar pa to ni razlog, da ne bi razmišljali o novem okviru, nove strategije na področju DDV. In to že sedaj. Naj ponovim še nekaj. Danes se komisija ne more zavezati, da bo na, eh, do določenega roka dala svoj predlog za stopne DDV. Najprej moramo imeti razpravo o prihodnosti DDV, potem bomo dobili jasno predstavo o tem, Eh, kakšna so glavna vprašanja in to bo dalo tudi prioritete za komisijo. Kajti, kot sem rekel, izidi teh razprav bodo usmerjalo komisijo pri oblikovanju bodočih predlogov. Kot sem rekel, sedaj dokočujemo svoje delo na zeleni knjigi in v naslednjih tednih bomo dali tudi vprašanja v razpravo. To bodo vprašanja namenjena splošni, široki javnosti, članom parlamenta, deležnikom, uh, podjetjem, državam, članicam. In to bodo vprašanja, ki so neposredno povezana s temi, ki smo jih slišali v tej razpravi. In zato se že veselim plodne razprave v naslednjih mesecih, tako da bo komisija lahko potem pripravila dosti boljšo strategijo za DDV. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar. Gospod Kassa imate besedo. Ahmed, nitolbu li kem jista jkun malajr e, e, toħroġ id-dinja li Green Paper biex ikonna dan id-dibattitu nkun nistgħu nidħlu aktar fil-font dwar proposti li ħad toħorġu biha il-Kummissjoni. Kif qalu l-sħabi f'din il-Kamra, irridu kemm jista' jkun malajr neliminaw kultur. Gospod predsednik, kot sem že rekel, da si moramo oblikovati takšen sistem, ki bo odpravil davčne goljofije. Istočasno mora ta sistem biti prijazen do gospodarstva in ravno tako si želimo imeti tudi učinkovitejši notranji trg nismo se spuščali o podrobnosti v zvezi z rešitvami, ampak od komisije pričakujemo in zahtevamo, da pripravi v najkrajšem možnem času ustrezne predloge, tako da bomo lahko razpravljali o novem DDV sistemu, ki bo moral biti učinkovitejši, kot pa je sedanje. Cilj tega poročila je podalj, podaljšati obdobje veljavnosti trenutnega sistema, ja, ampak Naj podarim, mi želimo imeti predlog od komisije, tako da bomo tudi sami lahko uh, pripravili svoje predloge in tako imeli uh, boljši sistem za vse. Hvala lepa, gospod Kasa. S tem smo zaključili to razpravo. Ob 11.30 jutri do povdne bomo glasovali. Sedaj pa nujna pomoč za Haiti. Najprej želim.